Onkeli, Bill Newton, Dan, eh, Marie, Kristin eh, Veržjat eh, o nadaljevanju in podpiranju kampanj za cepljenje je dobila večino, več kot večino podpore v parlamentu in zaradi tega bo tudi v skladu s 123. členom posredovana ta deklaracija naslovnikom in tudi objavljena. Najprej dobi besedo gospa Hannibal. Najprej bi se rada zahvalila vam vsem, ki ste podpisali to deklaracijo. Tu gre za zelo pomembno tematiko in prepričana sem, da ste navdušeni na tem, da je bila sprejeta resolucija, kjer zahtevamo za, uspe, eh, za financiranje cepljenja v državah v razvoju. In eh, rada bi se tudi zahvalila. Eh, gospe Veržja, gospede Kajzer, eh, gospodu Newton Danu in tudi gospodu Kellyju, eh, ki tudi želi povedati nekaj besed. Gospod Kelly. Gospa predsednica, posem na kratko, strinjam se z besedami zahvale, ki jih je izrekla gospa Hannibal. In revni otroci v eh, Afriki bodo pač eh, deležni te podpore. Hvala lepa, sedaj pa glasovanje. Najprej poročilo gospoda Kazaka o splošnih določbah v zvezi makrofinančno pomočjo eh, tretjem državam, sedaj o amadmanih v bloku, kdo je za proti.